Vijate, kolegine in kolegi. Spoštovane kolegice in kolegi, prehajamo k obzužitvam glasovanja. Najprej smo priporočilo Česlava Adama Sikirskega, prilagoditvena stopnja za neposredne plačila za koledarsko leto 2015. Prvi govornik je gospod Peter Jar. Za eno minuto, prosim. In prosim ostale kolegice in kolege, da zapostijo eh, dvorano. Prosim, zapostite dvorano in omogočite tistim, ki želijo obrazložitvi svoj glas, da to tudi storijo. Gospod Jar, dve pripombi bi podal. Ja, pogosto pravim.